poteka čez nekaj trenutkov. Tako, prehajamo torej na glasovanje. Na dnevnem redu imamo šest resolucij o smrtni kazni v Belorusiji in sicer proti Dmitriju Konovaljevu in Vladislavu Kovaljevu. E, imamo skupno resolucijo šestih političnih skupin, amandmajev ni, zato prehajamo kar na glasovanje. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto soglasno, kolikor vidim. Prehajamo na glasovanje o Egiptu. Skupaj imamo sedem resolucij in eno skupno resolucijo sedmih eh, skupin. Tudi tu ni predlogov za spremembe, zato lahko kar tako prejdemo na končno glasovanje. Kdo je za? Proti? vzdržani. Tudi ta resolucija, kolikor vidim, je bila sprejeta soglasno. Prehajamo na glasovanje o šestih predlogih resolucij o smrtni kazni na Japonskem. Imamo tudi eno skupno resolucijo. Vidim pa, da gospod Čečestrov želi proceduralno spregovoriti. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Nekoliko sem zmeden, kajti, če se ne motim, smo imeli predlog resolucije skupine EFD, Eh, na vrsti za glasovanje pred skupno resolucijo. Glasovali pa smo samo o eni, tako da se mi zdi, da je tu prišlo do zmede. Lahko pojasnite, prosim. Kolega Chichester, po načrtu gremo. E, imamo resolucijo EFD za Japonsko, šele zdaj smo prišli do Japonske. Imamo torej šest predlogov resolucij, imamo eno resolucijo skupno resolucijo petih skupin, predno pa glasujemo o tem, glasujemo še ločeno o resoluciji skupine EFD. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? In sedaj prehajamo na glasovanje o skupni resoluciji petih političnih skupin, amandmajev ni, zato lahko pridemo na končno glasovanje in sicer glasujemo po imensko. Glasujte, prosim. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta, 43 glasov za, 4, 4 vzdržani in nič proti. Zapisnik današnjega zasedanja bo na voljo na začetku prihodnega zasedanja. Če ni več prosim za besedo, zaključujem današnjo razpravo. Resolucije, ki smo jih izglasovali, bom posredoval naslovnikom. Želim vam eh, varno vrnitev domov. Besedo pa vidim, da želi kolegica Korhola. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj samo povem, da sem glasovala za, moja naprava pa ni delovala. Hvala lepa. Eh, vzeto na zapisnik. Gospod Korhola, vsem torej želim prijeten povratek domov. Če vam bo probleme delala stavka v Nemčiji ali pa vreme, da vam povem, da